Eh, čim bolj izvesti in to bomo naredili skupaj z svojimi, bom naredil skupaj s svojimi kolegi na računskem sodišču. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod predsednik in s tem zaključujem razpravo. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo Lechtfrid do delitev delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s skupno trgovinsko politiko. In zato, ker dajem besedo kolegi Lechtfridu za štiri minute. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Bom nadaljeval po nemško, kajti moja italijanska ni dovolj dobra, da bi lahko poročilo predstavil v tem jeziku. Želim izkoristiti priložnost, da bi že na začetku govora o tem dosjeju izrazil zahvalo tistim, ki so mi pripomogli pri oblikovanju tega poročila in da je Omnibus 2 bil oblikovan v obliki poročila. In upam, da bo glasovanje o tem potekalo na dober način. Zahvaljujem se tudi poročevalkam in poročevalcem v Senci, pri sekretarjatu odbora in pa tudi pri sekretarjatu oziroma sekretarjatu naše poslanske skupine socialistov. Zahvaljujem pa se tudi mojim strokovnim sodelovkam in sodelavcem, kajti šlo je za res naporno delo. Trgovinska politika je z Lizbonsko pogodbo postala politika, kjer ima Evropski parlament odločilno vlogo v postopku soodločanja. In želim, želeli smo si ogledati, kaj pomeni to za parlament in kaj pomeni to za trgovinsko politiko EU. Opazili smo, da se je z Lizbonsko pogodbo stari postopek komitologije spremenil v nove postopke. To je izhajalo iz poročil Omnibus 1 in Omnibus 2. In v teh dveh poročilih je zapisano, da se stari postopki komitologije spremeni v nove postopke z delegiranimi in izvedbenimi akti. Omnibus 1 govori o izvedbenih aktih, Omnibus 2, moje poročilo, pa o delegiranih aktih. Pri pripravi poročila smo seveda sodelovali s kolegi, ki so bili pristojni za izvedbene akte, tako da smo lahko pripravili dober dosje. Uh, kaj se dogaja. Želeli smo se pogajati z oziroma svetom, da bi lahko to čimprej zaključili. Svet pa ni aktiven, sveta ni, banka je kot ponavadi prazna in svet o tem ne odloča. Svet se pri tem vprašanju obnaša tako, kot se obnaša ponavadi. Neodzivnje. Pravi, da sploh ne rabimo razpravljati o proračunu, kar je v tem trenutku težavno vprašanje. In to je odraz eh, postopkov tudi pri Omnibus 1. Če bo šlo na, tako naprej, da bodo nacionalni egoizmi, da bo um, eh, samo všečnost predsednikov držav in vlad veljala še naprej, se bomo znašli v velikih težavah. Države članice oziroma v državah članicah večkrat slišimo predloge za vrnitev k nacionalni ureditvi, za pripravo naprimer novega, nove valute, severnega evra. To so neumnosti. In te razprave moramo, če želimo biti učinkoviti, prezreti oziroma ne smemo jih voditi. Mi smo si želeli ogledati, kaj lahko prepustimo komisiji, kje lahko komisija odloča sama, kje lahko pod, prepustimo delegirane akte Po drugi strani pa tudi področja, kjer mora parlament biti vključen v postopke. In po mojem mnenju je parlament v že v samem odboru in upam, da bo tudi tu na glasovanju uh, se strinjal z omejitvijo uh, glede delegiranih aktov, ki se jih podeli komisiji. In sicer bi predlagali omejitev na pet let. Uh, po petih letih bi morala komisija poročati o tem, kako je izvajala delegirane akte. Seveda bi, pa bi si morali tu ogledati tudi pristojnosti tako komisije, kot tudi parlamenta in sveta in eh, na podlagi tega se odločiti, katere stvari lahko prepustimo kepsiji in katere ne. Upam, kolegice in kolegi, da bo plenum v veliki meri podprl naše poročilo in da bomo enotni. Hvala. Grazie, la parola al komisar. Najlepša hvala. Komisar Šemeta, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Najprej naj se upravičim v imenu komisarja de Guhta, ki se trenutno pogaja s kanadskimi kolegi o prostotrgovinskem sporazumu s Kanado. Komisija je hvaležna poročevalcu Lehtrido Moreiri in vsem ostalim, ki so delali pri tem poročilu na tem področju. Evropski parlament je predlagal veliko predlogov sprememb. Večino lahko sprememo. Komisija, komisija lahko spreme spremembo obdobja za delegiranje ki bo sedaj petletno obdobje, eh, tacitno tiho obnovo, podaljšanje. Vse tri institucije so se zavezali k spoštovanju zakonodaje na tem področju. Imamo naprimer priloge sprememb, ki dajo posebne obveznosti za komisijo glede priprave delegiranih aktov. Drugi predlogi sprememb podaljšujejo obdobje za uložitev nasprotja glede dele, uporabe delegiranega akta. Ponekod imamo različne stališča, ampak komisija je prepričana, da bomo lahko imeli konstruktivne razprave v trialogu, da bomo tako lahko našli ustrezno rešitev naj zaključim tako, da še enkrat podarim, kako je komisija vesela dela na tem dosjeju. Še naprej bomo tesno sodelovali s parlamentom in poskušali doseči dogovor v trialogu. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, spoštovani poslanci in poslake. Grazie, komisar. Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj dajem besedo govornikom v imenu političnih skupin. V dvorani se mi zdi, da ni kolega Kristoda Raula in zato v imenu uh, eh, CIVIT uh, eh, SND dajem besedo kolegu Kutasu. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam predlog za uredbo parlamenta in sveta pri tej zadevi. Spreminjamo deset uredb, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko in jih približujemo Lizbonski pogodbi. Rad bi čestital kolegu Leichtfriedu za njegovo delo. Dosegel je veliko uspeha pri tem zelo tehničnem dosjeju, ki se nanaša na institucije. Vsi vemo, da sta Evropski parlament in svet odgovorna za sprejemanje zakonodaje z področja institucij. Lizbonska pogodba pa tokrat prvič prinaša delegirane akte, v sklopu člena 2.9.0. Komisija pa lahko na to sprejema učinkovitejše ukrepe. Parlament in svet lahko seveda umakneta to delegirano pristojnost ali pa določita obdobje za njeno uporabo parlamentu želimo omogočiti dostop do sestankov strokovnih skupin komisije. Strinjam se z omejevanjem delegiranih aktov za obdobje pet let. Mislim, da parlament potrebuje večji nadzorni, nadzorno pristojnost. Hvala lepa, kolega Salvini, eno minuto za skupino efd. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, gre za tehniko eh, v redu prenos v primeru trgovinske eh, politike, ampak mi iz Lege Nord, iz severa Italije, pravimo, da na ta način, da se je. Ter, treba zmanjševati eh, davke in to, da se da, vendar se po drugi strani daje možnost multinacionalkam, da se bolj razrastajo. Ne smemo biti sužni neke industrijske politike, ki je stara v okviru STO-ja, ki velike eh, tuje sile eh, favorizira in male nikakor ne zaščiti. Ne predstavljate si, koliko v Lombardiji, v Venetu se zapira malih in srednjih podjetij, ker nimamo zaščite lasnih produktov. Ne mislite, da lahko le z raziskavami in inovacijami eh, pridemo do eh, neke eh, dovoljšne zaščite, tako kot na vzhodu Evrope, kjer enostavno ni več trgovinskih centrov, ki niso v lasti velikih družb. Zaradi tega nimamo nič, nismo popolnoma sproti te prenosu pooblastil, vendar mislimo, da komisija mora zaščititi trgovinske interese. Grazie, onorevole Salvini. Kolega, kolega Salvini, ali sprejmete modri karton? Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolega, morda vas nisem pravilno razumel, ampak ali menite, da bi se morala Evropska unija omakniti iz STO, ali pa menite, da bi se morale posamezne države članice pogajati z STO neposredno in da bi bilo to bolje? Sam sem član usmerjevalnega odbora za eh, raz, torej odnos med EU in STO in lahko vam povem, da je glas Evropske unije v STO močnejši, kot pa je glas seštevka, torej sešteve glasov vseh držav članic v STO. In Evropski parlament odloča o vsebini delegiranih aktov. con tutto rispetto per il S vsem dolžnim spoštovanjem za vaše delo in delo drugih, vas pozivam, da sami osebno pogledate, kaj se dogaja v produktivnem sektorju na uh, severu Italije in kako to uh, teži naša. Uh, podjetja za te, te dogovori z STO. Če pogledamo um, sončne kolektorje iz Kitajske. Samo ta primer kaže, kako Evropska unija pravzaprav ne odšteje za nič. Posamezne države ne vem, če bi oštele več, ampak eh, za nas je izredno težko, če imamo samo po, um, svobodni trg, kjer lahko vsak počne, kar hoče. To ne pomaga nikomur. Uh, za skupino GUE, kolega Šolc, eno minuto. Najlepša hvala, predsedojoča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Tudi jaz želim najprej čestitati gospodu Lightfriedu, poročevalcu, ki je po mojem mnenju do, oblikoval dober predlog, ki ga lahko podpremo vse poslanske oziroma politične skupine. Iz mojih izkušenj vem, da pogajanja, ki so pred vami, niso preprosta. Saj nekatere države članice na vprašanje delegiranih aktov reagirajo izjemno uh, alergično. Večkrat slišimo, kako države članice pravijo, da je Evropski parlament pomemben in da potrebuje več pristojnosti, ampak ko gre za konkretna vprašanja prilagoditve zakonodaje, Evropski parlament ni enakopraven svet, kot so zakonodajalec. In zato bi morali v določenih Eh, primerih ohraniti našo pristojnost, da komisiji podelimo oziroma da komisiji eh, omejimo sprejemanje delegiranih aktov na pet let. Svet zato pozivam, da neha z blokado na tem področju, kajti gre za pomembno vprašanje, zaradi katerega oziroma zaradi blokade pa smo izgubili že veliko dragocenega časa. Hvala. Hvala lepa. Sedaj se vračam na eh, skupino EPP. Kolegica Kuis Totorovo, dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, predsedajoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar. Tako imenovani omnibus 2 je poleg omnibusa 1, za katerega sem počakal jaz, drugi postopek, s katerim evropsko trgovinsko zakonodajo prilagajamo novim določbam, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe delegirani pravni akti oziroma izvedbena pooblastila bodo zdaj prevzeta oziroma prenesena tudi na področje trgovinske politike. Delegirani akti. Zdaj, pri delegiranih aktih je pomembno, da parlament ohrani in izvaja vsa svoja pooblastila. Ni pa dober signal, da osebje parlamenta sodeluje pri eh, konkretnih postopkih na eh, komisiji. Parlament mora nadzirati komisijo. Komisija mora parlament pravočasno obvestiti o vseh delegiranih aktih, ki jih bo izvajala. Predlagam, da počakamo pogajanja z tem na svetu in da lahko začnemo pogajanja z omnibus 2 v parlamentu čim prej. S poročevalcem, ki je pristojen za omnibus 2, sem se večkrat pogovarjala o tem, da sta omnibus 1 in 2 svežen, o katerem lahko razpravljamo usporedno. Zato gospodu uh, eh, Lightfridu izrekam še posebno zahvalo. Hvala, da ste svoje poročilo predali na plenarno zasedanje in mislim, da bomo po glasovanju imeli še večjo težo. Upam pa tudi, da bomo lahko res eh, delo na obeh svežnih oziroma na obeh delih svežna izvajali usporedno. Pa še nekaj. Povsem se strinjam s kolegom iz skupine SD, ko je govoril o ulogi Evropske unije oziroma o ulogi parlamenta v parlamentarni skupščini STO. 27 držav skupaj je močnejših kot 27 posameznih glasov. In ta dvojna uloga držav članic in Evropske unije um, je zelo dobro izkoriščena v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Mislim, da bi lahko to mm, skopirali tudi na druge mednarodne organizacije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo kolegu Susti za dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča in še posebej se zahvaljujem poročevalcu Jorgu Lajfridu za to, da ta dokument je pomembno poročilo. Kaj te bolje opredeljuje odnose med institucionalne med parlamentom in komisijo v neki zelo čutljivi zadevi. To pa so delegirane pooblastila po na uh, nekem trgovinskem področju, ki ni vključena v soodločanje. Tukaj pa je eh, tudi nek temeljen problem, ki se ne navezuje na zakonodajo, ki, o kateri govorimo danes. Gre pa za odnos, ki obstaja med Evropskim parlamentom in komisijo. Z tega vidika bi rekel, da sem zelo zagovoljen z Jorgovom grovim poročilom, sem pa zelo nezadovoljen z tem, kar je na to temo rekel danes v dvorani komisija. Obstaja nek tehnični. Um, odnos eh, in stalni poskusi komisije, da Evropski parlament vrne na tisto, kar je bil pred Lizbonsko pogodbo in ne smemo si dovoliti kaj podobnega. Eh, ne moremo postavljati neke začasne eh, omejitve izuzetja in, sme, in moramo imeti še vedno kot Evropski parlament močno kontrolno vlogo. Uh,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 To, kar je rekel kolega Salvini, omenjuje določene probleme. Popolnoma se strinjam, da uh, mora Unija imeti svoja jasna, ekskluzivna pooblastila na področju trgovinske politike, ko gre za ta odnos z državami članicami, ampak tudi znotraj svetovne trgovinske organizacije moramo jasno reči oziroma se zavedati, da brez ustrezne pozornosti realnemu sektorju nikoli ne bomo prišli iz krize krize, v katero smo vrženi. Jan. Najlepše hvala. Nihče ni prosil za besedo v postopku Catch the Eye ali pretegnite pozornost in zaradi tega še enkrat dajem besedo komisarju Šemeti. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Še enkrat bi se v imenu komisije rad zahvalil Evropskemu parlamentu za delo, ki ste ga upravili pri tem dosjeju več predlogov sprememb, ki zadevajo komisijo, se nanašajo na zadeve, ki jih pokriva okvirni sporazum med komisijo in parlamentom. Komisija je seveda v polni meri zavezana k izpolnjevanju okvirnega sporazuma iz leta 2010, sporazuma med našima institucijama. Ta sporazum je najboljše mesto za rešitev težav, ki jih imamo, ne pa ta zakonodajni akt, o katerem smo govorili danes. Kakorkoli že, zabeležil sem si vaše komentarje in jih bom predal komisarju de Guhtu. Komisija se veseli razprave in dialoga z vami. Skupaj želimo najti dogovor glede tega predloga. Brez dvoma je to prioriteta, prednostna naloga tudi za komisijo. Hvala. Te abra el ponente. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod Lahtrit, poročevalec. Najlepša hvala, predsedujoči. Trgovinska politika nam daje jasno sporočilo. Morda se ne strinjamo s vsemi odločitvami, ki se sprejmejo na STO. Morda bi lahko kaj tudi spremenili. Ampak popolnoma jasno je, da je vsota, ki jo eh, prispevamo, ki jo prispevajo države članice v Evropski uniji, veliko večja, veliko močnejša kot pa vsota posameznih držav članic. Vsaki državi članici lahko prepustimo, da znotraj STO deluje samostojno, ampak trgovinska politika je eno izmed področji, ki dokazuje, da lahko Evropska unija deluje bolj uspešno kot pa posamezne države članice. Ampak svet se morda s tem ne strinja. Še vedno jih ni tukaj, še vedno nas ne poslušajo, ne slišijo nas. Tudi komisiji želim povedati, da se nam zdi dobro, da določenih stvari ne podpirate. Evropski parlament je so zakonodajalec Če bomo danes to potrdili, potem bo to sprejeto in bo to dejstvo. To bo zakonodajni akt. In pri pogajanjih v trialogu bi tudi svet moral pokazati več pripravljenosti na sodelovanje in um, to bo koristilo vsem. Še enkrat pa se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lajfrit. S tem smo sklenili to točko. Glasovanje bo potekalo ob povdne.